pa ne piše, katero stališče. Aha, gre za uredbo parlamenta in sveta glede preiskave OLAFA in izvajanja uredbe 1073 iz leta 1999 in uredbe Euratom. To stališče sem torej prejel in tudi razloge, zakaj so to stališče sprejeli in tudi stališče komisije. To bo zapisano še enkrat v zapisniku zasedanja. Tri mesece ima parlament, da sprejme svoje stališče in ta rok začne teči od jutri. Tako, sedaj pa razpravljamo o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Največ eno uro to traja, upamo, da nam bo to uspelo. Prva točka predstavljajo razmere v Bangladešu. Najprej dobijo besedo avtori. Začenja kolega Tenok. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ko sem bil v Daki pred petimi leti, se je obiskal eh, muzej nacionalne samosvojitve in tam sem videl, kakšne grozote so se dogajale med vojno za samostojnost leta 1971. Eh, te grozote so bile povezane z manjšinami, eh, hindujci in kristijani. 40 letja kasneje ni nobene pravice za te eh, vojne zločince. Končno jih je potrebno eh, kaznovati v skladu s pravnimi pravili. Nikoli ni, eh, ne smemo pozabiti na takšne zločine. Jasno je seveda, da predstavnikom oziroma državljanom Bangladeša ne moremo soditi zunaj meja Bangladeša bangladeški vladi moramo dati vso podporo, ki jo lahko zato, da zagodovimo spoštovanje um, reda in miru in končamo to zelo boleče obdobje bangladeške zgodovine. Hvala. Hvala lepa, kolega Tenok. Sedaj pa kolega Preda, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči danes smo želeli dati Bangladeš med nujne zadeve. Tudi sam sem to želel, se to bi rad podaril, da se moramo kot parlament osredotočiti na zadnje dogodke, torej ko je bil podpredsednik um, islamistične stranke obsojen na smrt. Sedaj se v zadnjih um, 40 letih soočamo številnimi zelo nevarnimi dogodki v Bangladešu. Mednarodno kazensko sodišče mora pomagati Bangladešu pri tem, da vendarle um, končno prekoračijo stanje iz zadnjih 400 let. To stane, to, ta zgodovina sedaj vpliva tudi na sedanjost. Sveda moramo prepovedati smrtno kazen in uh, potrebno je poskrbeti, da Bangladeš uvede moratori na smrtno kazen spoštovanje mednarodnih standardov na področju poštenega sonja je nekaj nujnega, sploh za sodišče, ki mora vedno se zauzemati za mednarodno spravo. Sedaj, po teh napovedih smrtne kazni se je pojavilo nasilje, to je nespremljivo. Tukaj mislim tudi na nasilje nekaterih podpornikov um, stranke Džamat, prav tako pa tudi na nasilje varnostnih sil. Seveda, je vedno možno miroljubno protestirati, ampak nasilje pa gotovo ne more biti razumen pristop, nikoli in nikdar. Prav tako je zaskrbljujoče tudi to, da glede na Human Rights Watch in njihovo poročilo, um, se je skazalo, da je prišlo do veliko žrtev tudi zaradi posredovanja varnostnih sil. Nedavno nasilje v Bangladešu je pokazalo velik razkol v družbi. Nekateri so bolj za lajčne vrednote, v družbi, drugi pa so za bolj religiozne vrednote eh, in pa za nacionalistično stranko ter pa islamistično stranko. Sedaj končno treba prekoračiti te razlike. Hvala lepa, kolega Preda. Sedaj pa kolegica Gering de Udenberg. Minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Po potem, ko je sodišče za mednarne zločine predstavilo kazen za, eh, gospo, za gospoda uh, Saidija, je bilo veliko protestov. Potem, ko je bila ta obsodba predstavljena, uh, je bilo več kot 5 ducatov ljudi ubitih bangladeške oblasti morajo stabilizirati državo in to čim prej. Zagotoviti morajo tudi nacionalno spravo. Bangladeš je ena od tistih držav, ki še vedno uporablja smrtno kazen. V Bangladešu je potrebno spoštovati vse mednarodne konvencije, ki prepovedujejo smrtno kazen. Evropska unija zavrača institut smrtne kazni. Vedno znova eh, pozivamo k prekinitvi te barbarskosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol, kolega Lambert. Hvala, gospod predsedujoči. Govorim tudi o imenu eh, predsedujoče delegacije za uh, Južno Azijo. Evropski parlament podpira potrebo po sodnem postopku v Bangladešu, potem uh, kaj se je dogajalo tekom vojne za samostojnost pred 40 leti. Veliko senc še vedno pada na to državo. Vse skupaj je bilo eh, del manifesta lige Avami, rezultate na volitvah so vsi sprejeli in ta eh, stranka ima sedaj vlado. A številni imamo tukaj zelo eh, različna stališča. Res je, potrebujemo sodne postopke, obenem pa se zavedamo, da še vedno obstaja smrtna kazen v tej državi. Sodišča mora voditi te postopke. Preprečiti je potrebno politično umešavanje z katerekoli strani. To je ne, eh, nesprejemljivo in to moramo zavrniti. Razumemo, da želi Bangladeš razrešiti svoje pretek, eh, preteklost, ampak to ne pomeni, da eh, lahko kršijo mednarodne in nacionalne standarde. Glede na trenutne spremembe, glede pritožb na so, sodne odločbe, eh, moramo marsikaj spremeniti. Vemo, da je tukaj veliko eh, čustev, ampak moramo se zavedati, da je bilo v tej državi že dovolj smrti, nasilja in zastrahovanja. Velika tra, eh, tra, tragedija je spremljati številke tistih, ki so pred kratkim umrli, spremljati nasilje in spremljati uporabo pravih nabojev proti zoper civilistom vse strani prosimo, da prekinejo to nasilje. Hvala. Hvala lepa, kolegica Lambert. Sedaj pa kolegica Wikström. Hvala lepa. Hvala predsedujoči. Mislim, da se moramo vsi in se morajo vsi v Bangladešu soočiti s tistim, kar se je dogajalo pred 400 leti. Predvsem morajo vsi, ki so odgovorni za genocid, odgovarjati za to. Ampak tudi postopek pri tem mora biti pošten. Treba je tudi spoštovati mednarodne standarde ter pa pravice obtožencov do poštenega sojenja. No, do sedaj mislim, da to ni bilo ravno tako. pogosto se ne spoštuje vladavina prava, veliko ljudi je ugrabljenih in so pravzaprav izven, izvensodno sojeni oziroma ubiti. Jasno je, da je treba marsikoga obsoditi, ampak to je treba storiti pred sodiščem v skladu z vladino prava. Prav zato moramo glede dogodkov v Bangladešu vedno poskrbeti za to, da um, ne bo kakršnekoli um, nepoštenih um, sodnih postopkov. Kolegin Veržija. Hvala lepa, gospa Vikström, sedaj pa kolegica Veržija, minuta. Prezident. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Leta 71 je vojna za neodvisnost um, med vzhodnim in pa zahodnim um, Pakistanom povzročila na tisoče, skoraj milijone žrtev. Jasno je, da je treba um, popraviti to trpljenje iz preteklosti za žrtve in pa za njihove družine. Leta 2010 so začeli sodne postopke proti tem um, krivcem, ampak ravno zaradi teh sodnih postopkov se je sedaj v zadnjih tednih um, nasilje v Bangladešu okrepilo. Sedaj mora bangladeška vlada spoštovati mednarodne standarde, sploh uh, pravico do poštenega sojenja za vse ni dopustno, da zaradi pritiska ulice dopustijo, da se takšne stvari dogajajo, samo zato, da bi pomirili nekatere napetosti. V bistvu se nasilje še poslabšuje. Vedno več je nasilja in nevarnostne sile odgovarjajo še s hujšim nasiljem. To velja za vlado, pa tudi za vse politične stranke. Vsi morajo um, prevzeti odgovornost za mir. Ne smemo dopuščati takšnih krozovitosti. Hvala lepa, kolegica Vržan. Toliko sedaj strani avtorja, sedaj pa v imenu političnih skupin najprej kolega Kačmarek. Minuta. Panie przewodniczący, szanowni państwo, dążenie do. Najlepsza chwała, gospod prezydenci. Spoštovanie, gospodin, gospodje. Pravilno je, da se borimo za pravičnost. Tudi v Bangladešu je potrebno spoštovati eh, načela poštenega sojenja na sodišči, kjer se sodi o zločinih starih več desetletij. Zagotoviti je potrebno nacionalno spravo in pravično obravnavo vseh. Vse bi bilo laže, če ne bi bilo smrtne kazni, ki jo v Bangladešu še vedno uporabljajo. V naši resoluciji eh, želimo torej doseči tudi odpravo smrtne kazni. Mir v Bangladešu je že skoraj v naših rokah spoštovati je potrebno tudi etnične manjšine, verske skupine, eh, spoštovati človekove pravice in dostojanstvo vseh. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa minuta, kolegica Kretu. Hvala lepa. Zelo smo zaskrbljeni zaradi nedavnega nasilja v Bangladešu. Sedaj so se rane iz preteklosti odprle in seveda to je tudi vplivalo na sedanjost. Uh, kot je že večkrat povedal Evropski parlament, pa je stvar v tem, da smrtna kazen ne more biti poštena kazen, ne moreš eh, nasilja, ne moreš kaznjivega dejanja um, prepričati z drugim kaznjivim dejanjem. To ne bo mm, prispevalo k spravi, to bo le še zaostrilo napetosti. Sedaj bi morali um, te postopke glede osamosvitve vojne leta 1971 opraviti po sodni poti. Obenem pa morajo tudi um, vsi um, voditelji pomiriti svoje privržence, tako da ne bo takšne napetosti, kot se je dogajalo v času splošne stavke v zadnjih parih tednih. Nasilje nikoli ni bilo dobra rešitev. EU mora zelo jasno zagovarjati čim bolj mirno politično situacijo, tako da se bodo stvari razreševale brez nasilja. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Benjen, minuta. <clears throat> Najlepša hvala tukaj v Evropski uniji in še posebej v Evropskem parlamentu imamo dobre odnose z eh, Bangladešom s pomočjo njihove diaspore, pa tudi prek sodelovanja z njihovimi uradi. Zato menim, da imamo pravico in dožnost, da se oglasimo, da povemo, kaj vidimo, eh, ko opazujemo trenutno nasilje. Nasilje je privedlo do eh, zmanjšanja zaupanja in medsebojnega zaupanja politično uh, umešavanje v mednarodno sodišče za eh, vojne zločine je preveliko, zato smo se morali oglasiti. Pridružujem se tistim, ki želijo moratori za smrtno kazen. Ampak pomembno je, da od vlade Bangladeša eh, zahtevamo, da zaprosijo za mednarodno podporo pri vzpostavljanju posebnega mednarodnega kazenskega sodišča. Tako bomo vsi lahko vedeli, da bo sojenje pošteno, družba bo prav tako zaupala v rezultate tega sojenja in tudi vlada bo lahko prepričana, da bodo tisti, ki so storili kaznjiva dejanja, tudi za njih kaznovani. Hvala. Hvala lepa, kolega Benjen. Sedaj pa kolega Bielan. Minuta. Už včasih je nezvykle skomplikovana situacija v banki. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razmere v Bangladešu se slabšajo zadnjih nekaj tednov. Zakaj? Zaradi odločitve, ki so jo sprejele oblasti, da kaznujejo vse te vojne zločince. Ampak v družbi se mnenja krešejo glede tega, kar se je zgodilo pred 40 leti. Nažalost eh, je nasilje privedlo do številnih smrtnih žrtev. Še posebej manjšine so na udaru. Eh, islamski skrajneži eh, kurijo templje, eh, domove in trgovine, ki jih vodijo hindujci. Ljudje ostajajo brez strehe nad glavo. Šokantno je, da napadajo to manjšino zaradi njihove vero, veroizpovedi. Obstaja potreba po nacionalni spravi in zato moramo to zahtevati od oblasti. Spoštovati je potrebno vladavino pravo in mednarodne standarde za človekove pravice. Le takrat bo lahko sodišče uspešno in učinkovito delovalo. Pričakujemo preglednost in neodvisnost tega sodišča. Danke, Hvala lepa, kolega Bjelan. Kolega Maštaka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Resolucija, ki jo imamo na mizi, je ena od tistih, ki se dotika vedno več nasilja in nepravičnosti. Sam sem eh, prosil mednarodni kazenski, eh, kazensko sodišče, da razi, razišče eh, ta kazniva dejanja, ki so bila storjena. Ampak nobenega precedensa nima ta zamisel, ko naj bi takšne vojne zločine počela le ena stran. Nimamo realnega pogleda na takratne dogodke zločini zoper člove, eh, človeštvo ne smejo biti časovno omejeni. Naloga sodišča je, da najde resnico in da da žrtvam zadoščenje. Namesto tega pa smo priča vedno več nasilja. Na češkem poskušamo najti načine za to, kako ukrepati. Ampak očitno so najboljši pristop ubrali v Južni Afriki, Načkov tudi je po več desetletjih najdel, na, našel pot do prave nacionalne sprave. So... Hvala lepa, kolega Maštalka, toliko o imenu političnih skupin, sedaj pa še kolegica Basesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjih letih je Bangladeš zabrežil visoko gospodarsko rast, predvsem na podlagi tujih investicij in pa visokega izvoza. No, kljub temu pa se država sooča zelo hudo situacijo kajti skorda polovica ljudi tam živi pod pragom revščine. Gospodarska rast v Bangladešu je sedaj ogrožena zaradi hudega nasilja, ki se dogaja v zadnjih um, tednih. Organi oblasti se morajo predvsem kot prvo osredotočiti na dialog z opozicijo. Na tak način lahko pridejo do rešitve te krize. Na drugi strani pa nekateri iz nacionalistične stranke podžigajo nasilje in to seveda lahko še zaostri situacijo. In ta slab položaj bo najbolj kot prvo vplival na ljudi v Bangladešu. Hvala. Hvala lepa, kolegica Basesko. Sedaj pa postopek HD, pritegnite pozornost predsedujočega. Zelo malo časa imamo. In sedaj ste predvideli na dva govornika, vzel bom tri. Se bom pa omejil na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 doživela je barbarstvo, ki se v civilizirani državi ne sme zgoditi. Posilili so, ji, so jo, obsojena je bila um, skoka čez uh, plot, bičali so jo do smrti. Zakaj se je to zgodilo? Odgovora nimamo, ampak ta tragični dogodek kaže, da na podeželju v Bangladešu, kjer ni vladavine prava, kjer ni izobraževalnega sistema, vlada sistem eh, šarije. Bangladeš je država, ki ima veliko težav s poštovanjem eh, vladavine prava. Zato prosimo predsednika vlade te države, da spreme tiste prave ukrepe, zato da zagotovi varnost državljanov in državljank in uh, maščuje to, kar se je zgodilo Heleni Katar. Hvala lepa, kolegica Himner. Sedaj pa kolega Tavares, minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Na kratko bi rad, da se spomnimo ene izmed največjih tragedij 20. stoletja. V Pakistanu, eh, v Indiji smo imeli vzhodni in zahodni Eh, Pakistan. Vzhodni Pakistan je postal Bangladeš. Rad bi se eh, ozrl proti um, institucijam v Bangladešu. Te institucije morajo zagotoviti varnost v svoji državi. Spoštovati je potrebo, potrebno to humanitarno kulturo uh, Bengalcev. Moj uh, osebni uh, heroj je Raman Khan, arhitekt spoštovati je potrebno vse, eh, spoštovati se je potrebno med sabo in živeti v miru. To so bili načrti teh ve velikih eh, kmetovalcev. Hvala lepa, kolega Tavareš. Končali smo s KHDI, sedaj pa dobi besedo komisarka Damanaki. Mikro. Mikrofon, prosim. Thank you, President. Honor Hvala, gospod predsedoči. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Pozdravljamo sprejem, sprejetje resolucije, ki obsoja trenutne razmere eh, na področju človekovih pravic v Bangladešu. Več kot 200 eh, ljudi je umrlo in veliko več je ranjenih in to nas skrbi. Visoka predstavnica in podpredsednica Eštonova je izdala izjavo dne 2. marca, v kateri je izrazila svojo zaskrbljeno zaradi izgubljenih eh, življenj tekom protestov. Razprava o človekovih pravicah mora biti uvrščena v kontekst izzivov, s katerimi se sooča Bangladeš. Ti vključujejo eh, preveliko poseljenost, reščino, pritiske zaradi pomakanja naravnih virov, eh, prehrambeno varnost oziroma njeno eh, pomankanje, eh, naravne katastrofe, institucionalne vrzeli in druge težave. Ena tretjina prebivalstva živi pod pragom revščine. Družba je zelo neenaka in to je velika težava. Prav tako je velika težava nepismenost in podhranjenost. Ta situacija bo v prihodnosti še slabša zaradi učinkov podnebnih sprememb. Evropska unija ima dolgo zgodovino sodelovanja z Bangladešom in reševanja vseh teh vprašanj. Zaradi uh, dolgoročnih sporov med vlado in opozicijo in zaradi protestov uh, ob robu sojenja o eh, vojnih zločinih, obstaja tveganje, da bo nasilja še več parlamentarne volitve bodo potekale decembra 2013 ali pa na začetku januarja 2014. Potrebne so torej mirne in vključujoče parlamentarne volitve, ki bodo ključ do konsolidacije eh, demokracije v Bangladešu. Bistvenega pomena je, da politične sile v državi najdejo konsens, da se dogovorijo o posameznih podrobnostih organizacije teh volitev. Mednarodna skupnost ni tista, ki lahko določa te modalnosti, te podrobnosti. Mi opazujemo. Tako smo počeli že na zadnjih volitvah in pripravljeni smo na opazovanje novih volitev, če bomo seveda dobili vabilo za takšno opazovalno misijo. Konec sojenja o vojnih zločinih bo verjetno imelo učinek na ta pogajanja, kot ste verjetno že opazili mi zavračamo smrtno kazen v vseh okoliščinah, tudi v primeru tistih najhujših zločinov. Ampak to še ne pomeni, da smo za nekaznovanje. Dobro se zavedamo groznih dogodkov, do katerih je prišlo med vojno leta 1971. Vemo, koliko življenj je bilo izgubljenih, koliko groznih zločinov je bilo storjenih, kakšna je eh, nepravičnost za državljane in državljanke Bangladeša. Ravno zato smo prosili vse politične akterje, da postopajo previdno. Manjšine je potrebno zaščititi. Narediti je potrebno vse, kar lahko, zato, da ta situacija ne bo postala še hujša. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka Damanaki. Za zaključek razpravljamo šest predlogov za resolucijo. Razprava je končana, glasovali pa bomo po zaključku vseh razprav danes popovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je težak položaj manjšinskih skupin, zlasti iračanov turkmenske narodnosti v Iraku. Najprej avtori. Začenja kolega Lišek. Minuta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka razmere v Iraku v zadnjih desetih letih so bile vedno zelo kompleksne. To velja.